zelo eh, čustvena, sedaj pa predlagam, da nadaljujemo z naslednjo točko in sicer gre za skupno razpravo sporazum o partnerstvu med EU in Singapurjem. Ta razprava temelji na poročilu, ki ga je pripravil David Martin v zvezi z sporazumom o prosti trgovini med EU in Singapurjem in pa tudi Eh, imamo rezolucijo in pa priporočilo o zaščiti naložb med EU in Singapurjem. In na to še eno poročilo gospoda Davida Martina in še eno rezolucijo. In pa še uh, eno priporočilo gospoda Antonija Lopez iz Turčije Svajta, prav tako na temo uh, sporazuma o partnerstvu. In na to še eno poročilo gospoda Antonija Lopez iz Turisu White v zvezi z rezolucijo o sporozumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem. Lahko začnemo z razpravo. Eh, Dobro dan, gospa komisarka, in dam kar takoj besedo poročevalcu Davidu Martinu. Hvala lepa, eh, predsedojoči. No, končno smo tu. Več kot deset let smo pripravljali ta sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem in končno smo prišli do tega zadnjega koraka. Zahvaljujem se vladi Singapurja za potrpežljivost, za podporo in zlasti veleposlaniku za dobro sodelovanje. Zahvaljujem se tudi komisarki in generalnemu direktoratu Trade za ta sporazum, ki mislim, da ga lahko podpremo v tej hiši. Zahvaljujem se tudi vsem kolegom, poročevalcem v senci za odlično sodelovanje. Moje vprašanje tistim, ki ste skeptični, je preprosto, kaj vam lahko sploh ni všeč pri tem uh, sporazumu? Uh, Naši sporazumi z Japonsko, z Kanado in tako dalje vključujejo klauzulo, Eh, o varstvu okolja in celo vrsto drugih eh, eh, klauzul. In medtem, ko predsednik Trump uničuje prosto trgovino, jo Evropska unija brani. Singapur je zelo predan Evropski uniji, ima Eh, več kot deset tisoč eh, evropskih podjetij, eh, ki ima tam sedež in zelo se veselimo tega novega sporazuma za širjenje dejavnosti v Singapurju. Singapur je zelo pomembna država, že sama po sebi je pa tudi strateško zelo pomembna država. V regiji je um, pomemben akter in tudi regija je eh, regija, ki najhitreje eh, raste in Singapur je zelo pomembno vozlišče ehm, v tej eh, regiji. Če ničesar ne bomo naredili, potem bomo ostali za vsem, vsemi temi nacijami, ki se med, so, med sem povezujejo. To je zelo jasno eh, sporazum, ki bo vsem koristil in poleg eh, teh eh, trgovinskih prednosti naj povem, da ta sporazum vključuje tudi evropske vrednote, ki jih najdemo v mnogih naših resolucijah. Naprimer, nič v tem sporazumu ne bo preprečilo uporabe um, previdnostnega, spora, uh, previdnostnega načela in pa uh, varstva državljanov vedno uh, je uh, to naša priljubljena opcija. Eh, uvozni uh, izdelki bodo morali spoštovati evropske standarde, uh, morali bodo spoštovati okolje uh, in uh, prav tako bo um, uh, država partnerka morala uh, izvajati tudi uh, večstranske sporazume, vključno s uh, sporazumom iz Pariza. Uh, in, uh, prav tako bo eh, eh, država podpisnica tudi eh, morala sprejeti in ratificirati še preostale ILO konvencije. In naj povem, da je Singapur že v dialogu z Mednarodno organizacijo za delo in že pripravlja te postopke v zvezi z temi uh, tremi preostalimi konvencijami. Naj povem, da je to po mojem mnenju najbolj progresiven um, sporazum o partnerstvu, ki smo ga kdajkoli sprejeli in bo zgled tudi za druge uh, sporazume, ki jih bomo lahko sprejeli. Uh, tu bomo imeli tudi um, Tu imamo tudi klauzulo o reševanju sporov, uh, imeli bomo um, mednarodno uh, sodišče, imeli bomo mehanizem uh, za pritožbe uh, in um, uh, nasplošno uh, bomo lahko uh, najbolj ustrezno doslej zaščitili naložbe med EU in Singapurjem. Uh, in eh, tudi eh, dvostranske, eh, dve, dvostranske trgovinski sporazumi, ki obstajajo, 13 jih je, bodo prav tako zaščiteni. Naj povem, da ima pa ta sporazum eno šipko točko in sicer investitorjem daje pravice, ne pa obveznosti in moramo predvideti obveznosti tudi za prihodne sporazume. In ob tem opozorilu bi vseeno pozval k temu, da glasujemo za sporazum. Thank you. Hvala lepa, gospod Martin. Eh, zamujamo za 15 minut in prosil bi, da se res držite eh, časa, ki vam je eh, dodeljen, kajti moramo končati z razpravami pred polnočjo. In zato ne bomo uporabili postopka modrega kartona. In sedaj dajem besedo gospodu uh, eh, Lopesu Istoriusu Vajtu. Uh, hvala lepa uh, predsedujoči, hvala uh, gospodu Martinu. Ta sporazum je res zelo uh, pomemben in zahvaljujem se tudi uh, v svojem imenu vsem, ki ste sodelovali pri uh, tem. Uh, Sodelovanje s Singapurjem je bilo tudi zelo uh, dobro. 15 let uh, se Evropska komisija že pogaja z Singapurjem in sedaj smo prišli do konca tega postopka in naredili bomo korak naprej z glasovanjem, s tem, da bomo podprli ta sporazum o partnerstvu med EU in Singapurjem in pa sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem. Na ta način tudi uh, zelo jasno uh, kažemo da, na to, da je Evropska unija naklonjena mednarodni trgovini in mednarodnemu sodelovanju in Evropska unija uh, tu potrjuje, kako pomembno to sodelovanje je. Uh, sporazum o partnerstvu med EU in sporazumom Eh, temelji na dolgih eh, desetletjih zelo tesnih eh, gospodarskih odnosov. Tu imamo zelo veliko tudi dvostranskih odnosov in sodelujemo tudi na drugih področjih pravosodja, na področju razvoja, na področju okolja in na vse to bodo pozorni tudi naši državljani. Eh, Singapur je tudi zelo pomemben za stabilnost eh, azijsko-pacifiške regije in stabilnost te regije je pomembna za eh, Evropo. Singapur je platforma za evropska podjetja, tudi v odnosu do Kitajske in Japonske. In ta sporazum bo ustvaril tudi boljše vzdušje za trgovino v tej regiji. In eh, prav tako bomo eh, vzpostavili skladno s tem sporazumom tudi eh, stalni mešani odbor, ki bo zagotavljal izpolnjevanje ciljev iz tega partnerstva in osredotočali se bomo na razvojno, tehnološko sodelovanje, na sodelovanje na področju okolja in prometa, zlasti Eh, morskega in zračnega prometa. In eh, sodelovanje na vseh teh eh, področjih je zelo pomembno in pomembno je tu, pomembna je tudi varnost. Naša podjetja izgubi, izgubljajo milijone letno zaradi um, vdorov v računalniške sisteme. Um, Eh, na to eh, naj omenim še mlade, naj omenim eh, nove priložnosti, ki jih bo ta sporazum odprl za naše mlade in dal jim bo dostop do azijskega trga dela. Ta sporazum je zelo pomemben tudi v luči varnosti, boja proti terorizmu in eh, omogoča sodelovanje z mnogimi državami, eh, tudi eh, na področju izmenjave računalniških informacij, podatkov in tako dalje. Ta sporazum je, odpira vrata tudi evropskim Eh, podjetjem in podjetnikom, ki bodo na ta način imeli dostop ne samo do Singapurja, temveč tudi do drugih azijskih eh, držav. Več kot deset tisoč eh, evropskih podjetij imajo sedež v Singapurju in Singapur uporabljajo kot platformo za svoje dejavnosti v celotni regiji. Ta sporazum bo evropskim podjetjem dal tudi um, pravno varnost eh, in eh, zaščitil bo tudi njihove eh, naložbe. Naši državljani bodo lahko tako prosto razvijali svoje projekte, svoje ideje, svoje dejavnosti in na ta način bodo lahko tudi ustvarjala nova delovna mesta. Kot sem povedal že prej, je, eh, bi rad izpostavil eh, geopolitično pomembnost eh, Singapurja, pa tudi um, pomembnost Singapurja z vidika uh, okolja. Mm, Evropa ima sedaj privilegiran položaj za uh, sodelovanje z Singapurjem tudi na področju uh, ukrepov proti um, podnebnim spremembam, kajti to je ključna politika naše unije. Zahvalil bi se vsem eh, poročevalcem v senci za sodelovanje, za pomoč pri pripravi tega poročila in eh, upam, da bomo jutri lahko z veliko večino sprejeli ta sporazum o partnerstvu med EU in eh, Singapurjem. To je zelo pomemben ver stabilnosti. Mm, delovnih mest eh, in eh, zelo pomemben sporazum za nadaljni razvoj mednarodnih odnosov. Zdaj bi rad podaril, kako pomembno je, da govorite v en glas. Predajam pa besedo gospej Malmström. Spoštovani, naj se najprej zahvalim obema poročevalcema, gospodu Martinu in gospodu Lopezu iz Turizvajtu za njuno delo na tej dolgi skupni poti, ki smo jo opravili. Le malo krajev na svetu je, ki tako simbolizirajo odprto trgovino, globalizacijo kot Singapur, kjer ni resničnih ovir, kjer gre za resničen napredek in odprtost v svet in kjer tudi ljudje dobro živijo. Singapur je simbol gospodarskega razvoja, transformacije, eh, kaže na to, kako lahko trajnostni razvoj, trgovina in eh, eh, trgovanje na splošno so uspešne v današnjem svetu je svetilnik eh, na poti, na kateri smo tudi sami danes. Tesen partner z Evropsko unijo že od nekdaj je Singapur se odločil, da potrdi to partnerstvo z tremi sporazumi, o katerih danes govorimo in katerih boste jutri glasovali. Sporazum o partnerstvu in sodelovanju bo postavil okvir za uh, sodelovanje med dvema zelo podobno razmišljajočima partnerjema. Hkrati pa je posta pomembna tudi sporazuma o prosti trgovini in o zaščiti naložb. Singapur je med 20 našimi najpomembnejšimi partnerji v uh, trgovini, med desetimi najpomembnejšimi pri neposrednih naložbah. Zato je tako pomemben ta okvir, ki bo potrdil naše že tako tesno in eh, močno sodelovanje z veliko koristmi. Tarife, eh, tarifne ovire bodo umaknjene, netarifne ovire bodo prav tako eh, izginile. Podpora trgovini s storitvami bo boljša, boljši bodo tudi, boljše bodo tudi razmere za delovanje tako podjetij kot posameznikov. Potem je tu poglavje o trajnostnem razvoju, kjer so tudi obveznosti stališča, eh, torej zavez oziroma zahtev mednarodne organizacije dela. Potem, kar se tiče označevanja, geografskega označevanja in odgovornosti na tem področju, in hkrati tudi eh, bo zagotovljeno sodelovanje z singapursko civilno družbo ratifikacija in skladnost z določbami mednarodne organizacije dela je, so zelo pomembni in vse to bo začelo veljati z začetkom veljavnosti sporazumov. Vsi, ki so sodelovali, so se resnično potrudili, pri eh, delu, še posebej pri eh, oblikovanju odločb, določb o eh, trajnostnem razvoju. Potem je tu zelo pomembna zaščitna funkcija sporazumov. In prav parlament je zahteval to in pomagal pri oblikovanju teh določb. Sistem se tako odziva na kritike o e, nepreglednosti, o slabo zastavljenih pravilih in tako naprej, ki smo jih poslušali v preteklosti, ko smo govorili o bilateralnih sporazumih. Zato je tako pomembno, da nam je uspelo priti do tega, do soglasja o teh sporazumih, da pridemo do resnično tesnega sodelovanja, ustreznega okvira in da se izognemo kakršnim koli zlorabam. Na podlagi teh sporazumov bodo lahko vlade oblikovale tudi druge sporazume, hkrati pa nam zagotava, zagotavlja popolnoma pregleden sistem naložb, eh, eh, ki eh, torej v primerjavi z kanadskim sporazumom, skratka tu so nekatere primerjave s kanadskim sporazumom, hkrati pa bodo zagotovljena tudi Eh, eh, eh, bo zagotovljeno tudi pritožbeno sodišče, ki se bo lahko odzvalo na vse morebitne težave na tem področju in spremljalo vse obveznosti naložbenikov, kot je gospod Martin že povedal. To so resnično izjemno dobri sporazumi, dobro zasnovani sporazumi za tesno in poglobljeno partnerstvo med Evropsko unijo in Singapurom. Singapur pa je hkrati tako rekoč srce jugovzhodne Azije, kar se tiče trgovanja, trgovine in zato bo lahko to tudi lep zgled za druge sporazume z drugimi jugovzhodnoazijskimi partnerji. Hkrati je to eden temeljnih kamnov za. Eh, dobro sodelovanje tako med EU in Singapurom, kot med EU in celotno regijo. Hkrati bo to podlaga za učinkovito bilateralno sodelovanje z Singapurom, bo okrepilo tudi politični dialog, uh, razširilo sodelovanje na različnih področjih, tako kar se tiče delovskih in človekovih pravic, kar se tiče varstva, eh, povezav med ljudmi, informacijske družbe, različnih drugih povezav zaposlovanja in socialne varnosti. Pokrita so področja, kot je okolje, varovanje okolja, energetika, pametna mesta, transport in tako dalje skupni odbor, eh, ki so ga sestavljali predstavniki, oziroma bo eh, oblikovan bo skupni odbor, ki ga bodo sestavljali predstavniki iz obeh strani na ustreznih ravneh, zato da se bodo sporazumi dejansko ustrezno in učinkovito izvajali in da bomo dosegli cilje sporazumov. Singapur zagovarja regionalni multilateralizem in je trenutno koordinator za dialog med EU in uh, uh, zvezo ASEAN. Želimo si, da bi to sodelovanje postalo še tesnejše, še uh, močnejše, čeprav je bilo že do sedaj zelo dobro. Uh, Sodelovanje med Singapurom in Evropsko unijo je globoko in široko in glede na izzive, pred katerimi se skupaj, s katerimi se skupaj soočamo, je toliko bolj pomembno, da še naprej sodelujemo tudi na podlagi skupnih deljenih vrednot, skupnega sistema, da bomo zagotovili resnični multilateralizem. Hvala Evropskemu parlamentu za njegovo vlogo in močno podporo. Želim si močne podpore tudi jutri pri glasovanju. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa komisarka. To pomeni, da eh, začenjamo z zanimivo eh, razpravo, stvari bodo nekoliko drugačne kot prej. Začenja pa gospod Sean Kelly iz ELS. Najprej zahvala poročevalcema eh, Davidu in Antoniju. Dolgo se je rojevalo tole ampak vesel sem, da bomo jutri lahko glasovali o sporazumih. Trgovina med Singapurom in Evropsko unijo, za Evropsko unijo to pomeni v eh, izvozu 55 milijonov, v uvozu v EU 45 milijonov evrov, skratka gre za visoke številke in mislim, da gre tu za res zelo dobre sporazume o uh, prosti, zelo dobro pro, sporazum o prosti trgovini. Na veliko področjih bo koristen, na irskem bo zelo pomemben za kmetijstvo, za, in, kar je pa za naše kmetovalce zelo pomembno, saj jih zelo skrbi, kaj se bo zgodilo po Brexitu. Zadovoljni so lahko, da Evropska unija dela za njih in tudi gleda v njihovo prihodnost z umikom tarifnih in netarifnih ovir se bo zelo veliko sprostilo in mislim, da je to odličen, napreden predlog, ki se odziva na različne težave na tem področju in lahko se zgleduje po njem tudi eh, dogovor z Kanado, z Japonsko in če nam bo jutri uspelo to potrditi, mislim, da bomo lahko nazdravili z našim odličnim irskim viskijem. Hvala. Najlepša hvala, gospod Kelly prosim, držite se dodeljenega časa, kajti resnično nimamo dovolj časa. V imenu eh, SD Alesija Marija Moska. Hvala lepa, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Po nekaj tednih eh, po glasovanju eh, o sporazumu z Japonsko se pogovarjamo o strateškem sporazumu za evropske državljane sedaj je po umiku ZDA. Je Evropa vodilna na svetovni ravni, ko gre za trgovinske uh, razmere. Mi smo proti izolacionizmu in z našimi partnerstvi lahko prenašamo naše standarde na globalni ravni imamo določbe glede varovanja delavcev, potrošnikov in okolja. Tako bomo lahko zaščitili državljane pred stranskimi posledicami globalizacije. Singapur si res prizadeva eh, za ratifikacijo konvenciji ILA, eh, spoštuje pariški sporazum o podnebju, prav tako pa spoštuje naše ZGO-je in ZOP-je. Prav tako ne smemo pozabiti, da 90 odstotkov gospodarske rasti v prihodnih letih se bo zgodilo zunaj naših meja. In tega se moramo zavedati, če želimo zagotoviti rast in zaposlovanje. E, Singapur je zelo, pomembna, zelo pomemben akter v ASEANu in ASEAN je zelo dinamično območje in je zelo pomemben za nas in za številne multinacionalke. Vendar naj povem, da, šte, da večina naših družb v Singapurju je MSP-jev. In ta sporazum bo okrepil sodelovanje s Singapurjem in uh, gospodarstvo Singapurja je hm, skladno z našim. In ne prihaja do nobenih noskrižij interesov, do nobenih konkurenčnih situacij z Singapurjem. In ne smemo imeti dvomov, ti sporazumi so ključnega pomena za evropske delavce, katerih eh, izdelki so se prodaja po vsem svetu. Prav tako državljani potrebujejo varovalke pred negativnimi posledicami globalizacije. Hvala lepa, zdaj pa v imenu EKR, gospod Tano. E sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem je še en dokaz zelo uspešne agende EU na tem področju in tu lahko menimo tudi sporazum z Japonsko. Za vse države članice, vseh 28, v tem trenutku je to zelo pomembno. Pri tem pa, ko je Velika Britanija le malo pred izstopom, bi vas spomnil, na številne neresnične obljube brexiterjev med kampanjo za izstop. Tu vidimo, kako pomembno je, da pridemo do eh, sporazumov o prosti trgovini. In re, takrat je bilo rečeno, da EU ni sposobna sklepati takih sporazumov, zdaj pa se pogovarjamo o sporazumu z eh, Singapurom, z članico ASEANA. Eh, potem, ko sta bila sprejeta sporozuma s Kanado in Japonsko, za Avstralijo pa se pogajamo. Skratka, tu vidimo, da je povsem očitno, da po 29. marcu EU27 eh, bo v dosti boljši kondiciji, v dosti boljšem stanju kot Velika Britanija za številna leta pred nami. Vodilni Brexiter je pred kratkim jasno povedal, eh, Eh, torej Dyson je povedal, da bo raje delal v Singapurju, ne pa iz Velike Britanije. To govori samo zase. Hvala lepa. Hvala lepa v imenu skupine Alde, gospod Tremosej Balsels. Gracias, señor Mr. Eh, najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa Malmström. Naj rečem najprej, da, eh, sta, eh, da so gospod Martin in eh, poročevalci esencije naredili ogromno delo. In tudi naše delo v, v odboru INTA je bilo zelo, naše sodelovanje z njimi je bilo zelo uspešno. Hkrati so bili zelo potrpežljivi zelo podpiram sporazume o prosti trgovin zaščiti naložb, gre za win-win uh, situacijo, uh, eh, kaj ti pogajanja so se začela decembra 2009, pred praktično desetimi leti in končno bom, smo pred sporazumom. Sporazum je eden najpomembnejših, če ne najpomembnejši partner EU v jugovzhodni Aziji več kot deset tisoč uh, podjetij ima uh, predstavništvo, v predstavništvo v Singapurju in uh, sodelujejo in upoštevajo vsa pravila tamkajšnja in sodelujejo na različnih področjih. Ta sporazum je lahko tudi zgled za sporazume z drugimi državami v regiji. Kar se tiče zaščite naložb, je treba povedati, da so tu bilateralni sporazumi med, eh, da se s tem nadomešča bilateralni sporazumi med sporazumom in posameznimi državami članicami. Eh, pomembna je tukaj tudi, pomembno je tudi pritožbeno sodišče, kajti eh, zadovoljeno bo, zadovoljeno bodo tudi zahteve na eh, področju javnega zdravja in tako naprej. Eh, sporazum govori tudi o tem, da se na noben način ne sme diskriminirati v na nobenem področju, hkrati pa zahteva dialog in preglednost v, pri sodelovanju. Rast v Evropi, dragi kolegi, bo šla tudi eh, naprej s pomočjo trgovanja, ne pa z javnim dolgom. Kljub Brexitu, kljub Trumpu vidimo, da lahko pridemo tudi do dobrih sporazumov o partnerstvu. Najlepša hvala. Ramo. Najlepša hvala še enkrat. Zdaj pa v imenu GUE NGL Anne-Marie Mineur voorzitter ik heb drie ernstige bezwaren tegen het investeringsverdrag met singapore. dit verdrag. torej ta sporazum vsebuje člen o isds o arbitražnih sodiščih. torej napisan je nekoliko drugače vendar gre za to Vemo, da bodo lahko družbe tožile države, če bodo države eh, sprejeli ukrepe, ki bodo škodovali njihovim naložbam. To je v nasprotju s pravno državo. In eh, investitorji imajo izključne pravice, drža, države pa jih ne bodo imele. Torej, državljanov se ne upošteva. Poleg tega je omogoča, eh, da investitorji kupujejo državne obveznice. Torej v času krize bodo lahko investitorji blokirali prestrukturiranje dolga. Torej, tu gre za to, da se streže interesom multinacionalk, ne pa državljanov. To je nespremljivo. V prejšnjih tednih je več kot pomljeno ljudi podpisalo peticijo proti ISDS-em, torej da bi ne bi več imeli takšnih sporožnjev. Torej moramo prenehati z ISDS-ej. Tega ne smemo več dopuščati. Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu zelenih gospod Bütikofer. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, spoštovani kolegi. Kar dolgo traja, je na koncu lahko zelo dobro in ta zadeva je res trajala dolgo. Singapur je bil zelo potrpežljiv z Unijo in tu bi čestital in se zahvalil Singapurju eh, zaradi zelo odgovorne koordinacije dialoga med eh, EU in ASEANom da smo končno prišli do cilja. Ta sporozum kaže, da si Evropa želi tesnega sodelovanja z ASEANom, da imamo skupne vrednotne, skupne interese in potrebujemo tu strezna strateška partnerstva. Z ASEANom si želimo tudi strateško partnerstvo zato, da bi zagotovili varnost in razvoj v Indo-Pacifiškem območju te vezi želimo okrepiti, vezi med Azijo in Evropo. Eh, želimo se multilateralnega sodelovanja, hkrati pa spoštovanja človekovih pravic in seveda ukinitve smrtne kazni ter podporo trajnostnemu okoljskemu razvoju. Um. Tudi Singapurci bodo razumeli, če govorim angliško, tu ne, eh, eh, nekatere stvari ne bi smele biti pokrite z sporozumom o zaščiti naložb. Seveda, po, po, pomembno je, kaj se dogaja z restrukturiranjem dolga in eh, kot je pisal Handelsblad danes, mm, IPA-ji povišujejo, IPA povišuje prak v Eh, eh, postopkih restrukturiranja. Eh, tu ne sme priti do diskriminacije nekaterih naložbenikov, nekaterih vlagateljev, zato zahtevamo, da se o IPA ne glasuje jutri, dokler ne bo umaknen, umaknena priloga, ki govori o tem. Najlepša hvala. Postopkovno vprašanje po členu 39 moramo se držati dnevnega reda. Zdaj pa v imenu EFDD, gospod Begin. Hvala, gospod predsedujoči. Ne moremo dopustiti multinacionalke, da tožijo države. Če ste poslanci v tem parlamentu, ste zato, ker menite, da lahko nekaj štite svoje državljane. In če to želite res delati, če želite, da odločitve tega parlamenta so neodvisne, potem ne morate glasovati za ta uh, sporazum Singapurjem, ker je ta sporozum še slabši od CETE, ker bodo lahko multinacionalke tožile naše države, občine, regije in naše odločitve bodo lahko razveljavili, razveljavila sodišča in ugodila interesom velikim družbam. Verjamem v mednarodno trgovino, to vedno podpiram, kadar to mm, pomaga našim družbam, vendar moramo ločevati med različnimi sporazumi. Tu imamo sporazum o naložbam, ki bo omogočal družbam za tože države. Imamo pa sporazum o prosti trgovini, ki omogoča voz in zvoz. Ta je pozitiven za naše gospodarstvo, ker, bomo, ker smo lahko razširili na uh, hit, trgu, ki hitro raste, kot je azijski trg tu ni težav. Tu gre za postorovinski sporazum, vendar pogajanja uh, so bila nepregledna in komisija je parlament ob, uh, obveščala le o prodržavah z geografskimi označbami. Zato bomo videli, kako se odzvati na vse skupaj. Bomo pa nasprotovali sporazumu o zaščiti naložb, ker vsebuje določbo o posebnem sodišču. In po, posebna sodišča bodo obravnavala le tožbe multinacionalk. Tu smo nasprotovali, ko je, smo obravnavali CETO in tu bomo ravnali enako, ker je to naša dožnost do državljanov, ki so glasovali za nas. Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu Evrope narodov in svobode, ENF, Franz Jamais gospod predsedujoči, spoštovana gospoda eh, eh, komisarka. Komisijni tehnokrati seveda razmišljajo tako, da jim je tole všeč. Ko umikamo pravice do tarif eh, vse povsod, to pomeni, da bomo iz Singapurja naredili skladišče in resnično križišče Eh, globalizacije in mednarodne trgovine. Na ta način bodo prišle do nas eh, različni proizvodi iz eh, Azije, Južne Amerike in tako naprej in nas bo to še bolj ogrožalo. Singapur tudi veliko naših vrednot ne priznava in kar se tiče vrednot Evropske unije, bolje, da o njih sploh ne govorimo ustavijo se in sistematično uh, jih je konec tam, kjer se začne uh, uh, uh, jo interesi na področju liberalne trgovine. Uh, Nič od tistega, kar nam je pomembno, ni pomembno za komisijo, očitno. Trgovina nima sovražnika, vse je treba narediti za njo. To, da niti Francija, niti Evropa od teh multinacionalnih, od teh zadev nimajo koristi multinacionalke, pa ja, Zato pa ljudje tega ne želijo več, želijo si odločati o tem, kar prihaja k njim, o tem, kar pristaja na njihovih mizah in na njihovih krožnikih. Odločeni so, da se bodo borili proti temu, da se bodo ubranili tega, da bodo proti mondializmu, proti globalizmu. Tisto, kar je slabo za njih, tistemu se bo ljudstvo uprlo. Čenko je vrzel na stem temu. Najlepša hvala. Naslednja govornica je Godljiv, ki študi Rovol. Hvala, predsedujoči, gospa komisarka. Omejila se bom samo na nekaj točk. To je prvi sporazum, eh, ki, o katerem smo se pogajali po odločitvi sodišča o ekskluzivni eh, pravici komisije, da se o tem pogovarja, torej to gre za zelo sodoben, eh, progresiven sporazum. Kar se tiče proste trgovine, Singapur je priznal os, okvirno konvencijo uh, uh, Mednarodne organizacije dela kar je za nas zelo pomembno, za komisarko je to resnična zmaga. Kar se tiče zaščite naložb, zdaj imamo končno, eh, zdaj imamo bilateralni sporazum, eh, nekaj, kar smo si želeli že leta v parlamentu in zdaj je to zapisano tukaj pred nami. Singapur je to tudi priznal, kar je prav tako pozitiven vidik cele zadeve. Torej, Singapur bo odprl vrata proti zelo hitro raztočemu azijskemu trgu in zato moramo jutri glasovati za. Bardzo proszę, pani posłanka Karol. Sedaj pa gospa Gras van der Heinz. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Pogosto govorimo o trgovini za vse in še vedno čakam na to, Tu imamo sedaj radikalno trgovinsko politiko v tem sporazumu in multinacionalke bodo imele koristi od tega. In uh, trajnostni razvoj, pravice potrošnikov bodo pač zgolj podrejene. Konvencija ILO je nekaj, česar Singapur ni ratificiral. In zato ne moremo naložiti sankcij, če pride do kršitev teh konvencij. Rekli ste, da je eh, ICS izboljšal glede na ISDS, vendar ko gre za temeljno vprašanje, tu ni izboljšal. Še vedno bodo družbe imele privilegirane pravice. To ni to, kar, čemer bi lahko rekli trgovina za vse, zato bomo eh, glasovali proti obema sporazumoma. Jan Zahradi. Hvala, sedaj pa gospod Zahradil. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Že tretji mandat sem poslanec in spomnim se, kako dolgo je trajalo, da smo prišli do te točke, zlasti glede sporazuma o prosti trgovini. To je nekaj, kar obravnavamo že od mojega prejšnjega mandata, sedaj pa smo že pri koncu tega mandata in lahko si čestitamo. Singapur je tehnološko eh, vozlišče jugovzhodne Azije in dobro je, da Evropska unija sedaj sodeluje pri liberalizaciji svetovne trgovine. Dobro je, da po sporazumu z Japonsko imamo tudi še en tak sporazum in imamo še en dolg, da bi imeli prosto trgovinski sporazum z Vietnamom in upam, da nam bo to uspelo storiti še pred koncem tega mandata. Panu. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Šak, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, komisarka Malmstroma, kolegice in kolegi. Trgujemo že stoletja, in trgujemo nadaljavo, ker nam to omogočajo eh, prometna sredstva, poleg tega z, z, z pomočjo spleta je trgovina še veliko bolj intenzivna in nekdo iz Indije lahko bi kaj spletno stran za nekoga v Braziliji in tako naprej. Torej, mi v EU ne ustvarjamo trgovine, vendar kar pa lahko storimo, kar bi morali storiti, je to, da zagotovimo, da imamo enaka pravila za vse koristitelje trgovine, da so ta pravila pravična in predvidljiva in da ukrepamo tako, da imamo čim više standarde in da delimo koristi. Predsednik Či in Trump jasno kažeta, kako je videti alternativa. Če ni spoštovanje pravil, negotovost poškoduje eh, oziroma škoduje ehm, trgom in ljudem. Nekoliko je ironično v tem kontekstu, da so nekateri zelo kritični ne toliko glede trgovine s Kitajsko, naprimer, temveč glede sporazumov, ki jih skušamo sprejeti. Zato me veseli, da nekateri kažejo inicijativo zlasti za to, zlasti za nas iz singapurskih partnerjev, s katerimi se pogajamo že kar deset let. Singapur Singapur je moderno, odprto vozlišče za storitve, inovacije in tako naprej in je, in je, od, in je odprta vrata za jugovzhodno Azijo nasplošno. Ta sporazum pa ne pomeni, da bodo Singapurci postali takšni kot mi, tudi pa tudi mi jih ne bomo posnemali. Mi smo odgovorni za naše zakone in standarde in veseli me, da smo lahko prepričali Singapurce, da nadomestijo. Eh, zastarele sporazume, ki so vsebovali ISDS v sporazumih z nekaterimi državami na sistem ICS. Veseli nas, da smo to dosegli, ker ta sistem omogoča več preglednosti in ki ne omogoča to, da imamo tudi eh, pritožbeni mehanizem in večjo vlogo civilne družbe. Tisti, ki ste proti ISDS, tako kot jaz, bi morali podpreti ta moderna sporazum s Singapurom da skupaj lahko damo jasen znak v času, ko nacionalizem, protekcionizem in populizem so v porastu, da lahko uh, rečemo, da sodelujemo s partnerji zato, da bomo imeli trgovino, ki temelji na pravilih. Hvala. Eh, Sedaj pa gospod Morel. Hvala gospod predsedujoči, gospe in gospodje, gospa komisarka. Prosto trgovinski sporazumi si sledijo. Eh, vedno bolj hitro, vedno bolj so si podobni, zelo se zdi, da hitimo. In zdi se, da upošteva vedno isto logiko in sicer daje se vedno prednost interesom kapitala, daje se prednost multinacionalkam, ne pa državljanom in delavcem. Torej, tu ni nič novega v teh sporozumih s Singapurjem. Nobenih obveznosti, ko gre za okoljske zahteve. Eh, uvajajo se zasebna sodišča, ki bodo dajala prednost eh, družbam, ne pa državam in nobenih obveznosti ni za naložbenike. Tu govorimo o Singapurju in pravimo, eh, Evropa ima številne vrednote z Singapurjem, vendar Singapur je avtoritaren režim in je tudi davčna oaza je šampion davčne tajnosti. Torej, eh, to je kontradiktorno, če rečemo, mi se borimo proti izogibanju davčnim utajam, hkrati pa sklepamo takšne sporazume. No, pravite, da to je najboljši sporazum, ki ga lahko dosežemo, vendar mislim, da moramo še veliko storiti, da bi to lahko res lahko rekli. Hvala lepa. Sedaj pa Janik Žado. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Gospa komisarka, pohvalili ste se, da je priš, oziroma pohvalili ste ekonomsko dinamiko Singapurja, vendar pa niste pohvalili uh, svobode medijev in demokracije in to z razlogom. Ta sporazum o zaščiti naložb spodkopava demokratičen sistem. Kako tega ne vidite? Razvoj populizma, nacionalizma, je nekaj, kar, uh, je, kar je posledica tega, da uh, pooblastila prenašate od državljanov k multinacionalkam. Imamo ta sodišča, eh, ki bodo, oziroma vajate ta sodišča, ki uh, bodo omogočila, da bodo multinacionalke prek Singapurja tožile Evropo glede okoljske zakonodaje, da zdaj celo glede uh, dolgov in tako naprej. In res moramo zavrniti ta sporozum, ne moremo vedno podpirati multinacionalke, dačne oaze, avtoritarne režime. To spodkopava demokracijo in to ubija evropski projekt. Hvala lepa, vaše sporočilo je bilo jasno. Sedaj pa gospod Dartmos. Zelo dobro je, da nekdo drug strasten glede prostotrovinskega sporazuma. Sem Singapur je zgodba o uspehu. Sedaj ima večji BDP na prebivalca kot Nemčija, vendar Singapur ni, podarjam, ni del velikega trgovinskega bloka to bodo morda nekateri britanski remainerji vedeli. Sporazum z Singapurjem je uspeh za prostorgovinska načela. In če ne se vzame to, kar smo slišali. 44 let uh, po temu, ko smo se pridružili EU, se podpisuje ta sporazum. Torej, to je ritem EU, počasi, počasi, hitro, hitro. V tem sporazumu se bodo odpravile tarife za številne izdelke in med EU in Singapurjem bo obstajalo medsebojno priznavanje poklicnih kvalifikacij. Sporazum pa ne zahteva svobode prostega pretoka ljudi. To znova kaže, da prosta trgovina in prost pretok ljudi lahko sta povsem ločena. Sedaj pa, če se lotim Brexita. Torej, EU bo omogočila Singapurju odpravo tarif, hkrati pa EU govori o trdi tarifni meji z Združenim kraljestvom. Torej, za Singapur uh, eh, EU e liberalizira trgovino s storitvami, v, uh, e, v EU pa želi preprečiti uh, brezterifne storitve z Združenim kraljestvom. Morda bo nekaj dne EU imela enak pristop glede Združenega kraljestva, kot ga sedaj ima za Singapur. Vendar naj povem, da se bojim, da se bo to zgodilo šele potem, ko predsednik sveta Donald Tusk najde svoje posebno mesto v peklu. Gospod Tusk, Eh, toksično zlorablja svoje delo in njegov pristop ni eh, primeren za njegov vodilni položaj, zato eh, pozivam evropsko, evropske institucije, da z Združenim kraljestvom podpišete enak sporozum, kot ste ga z Singapurjem, oziroma kot ga boste. Hvala. Eh, hvala, gospod predsedujoči. Torej, vidimo, kako lep je lahko sporazum med EU in Singapur. To se mi zdi neverjetno. Vsakeč, ko se EU pogaja o naložbah zunaj naših meja, je vse videti, kot da bo koristno za nas. Vendar dejstvo je, da so se ta pogajanja odvijala v času, ki je drugačen od današnjih. Singapur je v jugovzhodnji Aziji in zdi se, da bodo drugi eh, akteri imeli koristi od tega sporazuma in ki ne upoštevajo naših meril. Singapur je država z izjemno velikim deležem ponarejenega blaga in italijanska industrija je žrtu tega in odprli bomo vrata ponarejenim izdelkom malezijskega, indonezijskega porekla, ki pridejo v Singapuru v zadnji fazi svoje izdelave. In prav tako glede uh, ZOP-ev in ZGO-ev. Uh, Singapur nima registrov takšnih oznak in naše geografske oznake ne bodo avtomatsko zaščitene. Morali bomo začeti ustrezne postopke. Poleg tega je Singapur finančno središče in prav tako eh, moramo se zavedati, da je to zelo pomemben vidik nekatere organizacije so Singapur postavile na seznam davčnih oas in ta sporazum ne daje garancij glede tega. In uh, to je vse to, kar moramo upoštevati. Bardzo, bardzo. Hvala lepa. David McAllister, izvolite. Gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, rad bi nekaj povedal glede zunanje politike. O tem smo se pogosto pogovarjali v tem parlamentu in veliko krat smo govorili o, na, o, torej o pritiskih na uh, mednarodnem redu, ki temeli na uh, pravilih. Govorili smo o protekcionističnih ukrepih. In zato menim, da je sporozum o prosti trgovini in sporozum o zaščiti naložb s Singapurjem eh, pravočasen. To je jasen signal, da delamo na isti valovni dolžini in da želimo spodbujati multilateralizem. Pan. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Čuster. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V EU smo ponosni, da nismo zgolj za prosto trgovino, temveč tudi za trgovino, ki temelji na vrednotah. In, vrednot, in trgovina, ki temelji na vrednotah, je jamstvo za zagotavljanje pravic zaposlenih. Zato je zelo pomembno, da se upoštevajo vse ključne konvencije ILO-ja. Singapur teh konvencij še ni ratificiral in ne nameravajo uh, svojega stališča spreminjati. Torej, sporazum pač le omenja to, da bi Singapur lahko mm, to konvencijo ratificiral. Uh, in moramo zagotoviti, da ne bo prišlo do plačnega dumpinga, da to ne bo konkurenčna prednost Singapurja. Če vas res skrbi za delavce, potem morate zavrniti ta sporazum. Etheridge. Hvala lepa, gospod Etheridge. Hvala. Čudovito, da vidimo, da ste tako navdušeni, da uh, sklepate sporazum z dinamično otoško državo. Naj vam povem, imamo še eno takšno državo, ki je veliko bližje in tudi s to državo bi lahko sprejeli sporazum. Ko bo Združeno kraljestvo uh, zapustilo EU, potem boste uh, videli, da uh, tudi druge otoške države rade sodelujejo in to hitro, eh, ne pa da je treba deset let se pogajati. Ne, takšne države se pogajajo o trgovini, o tem, kako postati bogatejši, kako so izmenjavati blago in storitve. Ne skušajo drug, drugim usiliti nekašna pravila in upam, da boste tako navdušeni, tudi ko boste sklepali sporazum z Združenim kraljestvom. Hvala lepa. Gospod Kolumbije, izvolite. Predsednik, sprejeti sporazum s Singapurjem je že to, da damo bianko menico kitajski. Singapur. Singapur je pravzaprav nekakšna kitajska platforma, več kot 70 odstotkov uh, iz Singapurja je sestavljenih iz kitajskih izdelkov, ki so potem ponovno izvoženi. Torej na ta način se odpiramo eh, kitajski, eh, vendar bo s tem prišlo do velikega neravnovesja, celo smrtonosnega neravnovesja za naša gospodarstva. Uh, Tako, ko gre za kakovost kot količino izdelkov, zlasti zato, ker se tam ne izvaja takšna pravila kot pri nas. In prav tako eh, vemo, kako je, kakšen je finančni sistem v Singapurju, kako delujejo banke, zato bi morali zavrniti te sporazume in to zato, da bi zagotovili uh, varovanje evropskih držav in zlasti Francije. Brzo, teraz brzo prošel za branje. Hvala lepa, sedaj pa Jose Ignacio Salafranca Sanchez Nera. Hvala lepa, zahvaljujem se eh, poročevalcem. Eh, močno se zavedam strateškega vidika tega sporazuma s Singapurjem. Eh, Singapur je najpomembnejši eh, partner eh, v azijskem prostoru in tretji uvoznik za Kitajsko in Japonsko. Strinjam se s tem, da potrebujemo pravično trgovino, ki temelji na pravičnih merilih. Res je, da bi te sporazume lahko sprejeli prej, ampak, eh, kot je povedala komisarka Malmström, eh, v tem obdobju globalizacije ne gre samo za uvoz in izvoz, temveč eh, smo priča zelo kompleksni proizvodni verigi. Ta sporazum bo odprl veliko novih možnosti za naše državljane in za naša podjetja. Hvala. No, Hvala lepa, sedaj pa Judkerton, darling. Hvala lepa. Singapur je strateški partner EU in prav je, da želimo okrepiti naše vezi s to državo. To je prva država iz ASEANA, ki je sklenila takšen sporazum. Trgovina je pomembna za človeški razvoj, vendar trgovinski sporazumi niso sami po sebi javno dobro, če pravila, ki jih ustvarjajo, koristile nekateri ne povsem. In ti sporazumi vključujo pravila, ki ustvarjajo situacijo, v katerih eh, bodo delo, pravice delavcev omejene in eh, znova bodo in bomo poskrbeli za interese družb. In mislim da bi morali poskrbeti za pravično trgovino. Hvala lepa, gospod Kaspar, izvolite. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Po tem dolgem postopku smo prišli do zaključka in upam, da se bomo lahko jutri glede tega strinjali. Že več let je poteklo, odkar so bila pogajanja zaključena, potem pa smo šli še. Potem pa smo, smo, smo še prosili za mnenje sodišče EU. Torej, to, ta sporozum smo res proučili in eh, tak sporozum smo že sprejeli z Japonsko in želimo si pač pravila ne gre za to, da dobijo najmočnejši pravice. Ne, pravna država bo tu ključnega pomena. Zato bi vprašal tiste kolege, ki želijo zavrniti sporazum, kaj je bolje, kaj bo bolje, če nimamo tega sporazuma. Zamudili bomo priložnosti za to, da se odpremo drugim državam nič ne bomo izboljšali, če se ne bomo strinjali s tem sporazumom. Tako da upam, da boste še enkrat razmislili o svojem stališču do jutri. Silva Pereira. Hvala, gospod Pedro Silva Pereira. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi, Evropski parlament bi moral sprejeti tri pomembne sporazume s Singapurjem, ki so sedaj pred nami. Eh, ta, eh, to, to kaže na pomen našega partnerstva s Singapurjem. Sporazum o zaščiti naložb je korak dlje in pomeni izkorineninjenje dvostranske arbitraže in potem sporazum o prosti trgovini omogoča trgovino s pomembnim partnerjem v jugovzhodni Aziji saj spodbuja trajnostni razvoj in ker vključuje zavezanost Singapurja za to, da bo ratificiral konvencije ILA. Tu gre za progresivno resolucijo, ki so jo, ki so jo predstavili kolegi, ki jo je predstavil David Martin, zato moramo glasovati za. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Fjellner, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, gospod komisarka. Končno imamo ta sporazum s Singapurjem. To bi moralo biti preprosto, vendar je trajalo vse skupaj deset let. To ni bila njihova krivda, temveč naša. In številni kolegi so storili vse, kar so lahko, zato tudi preprečili ta sporazum, zlasti za dinaložb in to še naprej počnejo. To je škodovalo naši oziroma evropski trgovinski politiki. Vendar menim pa, da je to dober uh, sporazum. Singapur je dinamično gospodarstvo v Aziji in jutri mislim, da bi morali podpreti ta sporazum. Številni so proti sporazuma z levice in z desnice, želijo preprečiti evropsko trgovinsko politiko. Vendar mislim, da je najslabše, če to zavrnemo. Mislim, da potrebujemo široko podporo in moramo torej zaključiti to delo. Uh, Predsedujoči, komisarka. Kot članica delegacije za odnose z Azijo močno verjamem v prihodnosti eh, regije in eh, imela sem priložnost razpravljati o tem eh, sporazumu z mnogimi sogovorniki v Singapurju, vključno z nevladnimi organizacijami in vsi podpirajo močno partnerstvo z Evropsko unijo. Zelo pomembno je v tem času, ko je globalna trgovina eh, eh, zelo spremenljiva, ko Združene države niso več eh, zanesljiv partner, da se na to usredotočimo. Vem, da so nekateri kolegi da nekatere kolege skrbi dejstvo, da Singapur ni ratificiral nekaterih eh, sporozumov ILO, eh, konvencij ILO, eh, ampak naj povem, da je zelo pomembno, da ehm, je. Eh, da se je singapurski eh, predsednik vlade zavezal, eh, da bo singapurska vlada te konvencije sprejela in tudi zavezal se je k spoštovanju teh klauzul, ki so za nas pomembne. Zahvaljujem se obema poročevalcema in prosim, da glasujete za ta sporazum. Hvala lepa, Jaroslav Valesar. Uh, Jutri bomo glasovali uh, za. Um, uh, trgovino in zaščito naložb, uh, ki bodo omogočile našim podjetjem, da bodo delovala v Aziji in ob tem uh, bomo zavarovali tudi naše vrednote. Socialno vključevanje, uh, okolje, zaščita okolja, vse to je zelo pomembno. In uh, če tudi je to včasih težko za naša podjetja, si zelo prizadevamo za to, da um, vzpostavimo standarde, ki bodo zgled uh, tudi drugot po svetu. In sedaj imamo uh, največje število preferencialnih um, Ja, približno 70 eh, jih je trgovinskih sporazumov eh, na vseh petih celinah eh, in naj spomnim na to, da ustvarjamo tudi evropska delovna mesta. Vsi ti sporazumi ustvarjajo delovna mesta in naj še enkrat ponovim, da trgovinski sporazumi z Japonsko, z Singapurjem, z Vietnamom bodo stopili v veljavo in tudi mi bomo koristili Eh, te sporazume in tudi v prihodnosti nam bodo koristili. In uh, jutri uh, upam, da bomo vsi glasovali za ta sporazum. Hvala. Gospod Assis ima besedo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, ti eh, sporazumi so zelo pomembni za Evropsko unijo, ki se ne sme zapreti vase, mora ostati odprta eh, in prispevati na pozitiven način k globalizaciji. Ta sporazum je zelo dobro izhodišče za veliko večjo vključenost Evropske unije eh, v eh, regijo, eh, ki, kar nam bo omogočilo tudi izboljšanje dvostranskih odnosov med državami članicami in Singapurjem. Na ta način bomo lahko vzpostavili boljše sodelovanje. Ta sporazum vključuje celo vrsto klauzul v zvezi z spoštovanjem človekovih pravic, v zvezi z jedrskim orožjem eh, in eh, v zvezi z bojem proti terorizmu. Eh, tudi vsa področja, kot so zdravje, podnebne spremembe in tako dalje, so pokrite. That, uh, Se upravičujem, ampak 27 eh, minut že zamujamo, zato bomo uh, morali se res držati časa. In kar vnaprej se upravičujem, da ne bom dopustil modrih kartonov. Želim vam uh, lep večer in gospod Petrle ima besedo. Gospod predsedujoči in hvala kolegu. Uh, davidu za odlično poročilo. partnerstvo in sodelovanje med evropsko zvezo in singapurjem ne zadeva le zaščite trgovine in naložb ampak vključuje politično partnerstvo ki bo omogočilo poglobljeno sektorsko sodelovanje na ključnih področjih partnerstvo zagotavlja pravni okvir za močnejše in širše sodelovanje ki se bo osredotočilo na tematike varstva okolja mednarodne stabilnosti pravičnosti varnosti in razvoja. sporazum ponuja tudi nove možnosti za sodelovanje kot so človekove pravice pravičnost svoboda in varnost ter omejevanje jedrskega orožja ter znanstvenega in tehnološkega sodelovanja na ključnih področjih med katerimi je najprej zdravje ta sporazum bo omogočal da se bomo skupaj posvetili boju proti raku in ta sporazum predstavlja precedens za poglobljeno sodelovanje med evropsko zvezo singapurjem in širšo regijo jugovzhodne azije. lepa hvala za pozornost. Hvala lepa, gospod Petrle, eh, gospod McGuinness. Eh, hvala lepa, gospod predsednik, eh, gospa komisarka. Ta sporazum je zelo uravnotežen in vem, da se je Singapur zavezal, da bo čim prej ratificiral tudi preostale ILO konvencije. Res je, da je eh, Singapur eh, zelo eh, visoko na lestvici transparentnosti, ampak prav tako pa je tudi zelo visoko na lestvici finančno najbolj držav, ki varujejo, najbolj varujejo finančno tajnost. In kar se tiče sporazuma med Latvijo in Singapurjem v zvezi z odpravljanjem dvojne obdavčitve. Eh, vse eh, eh, to moramo poštevati, moramo zagotoviti tudi standarde transparentnosti, ne samo človekovih pravic. Ta sporazum ima velik potencial, ampak Evropska unija bo morala zagotoviti njegovo implementacijo. Gospod Zdrojevski, nominiran. Zaczynaliśmy w 2014 roku hvala lepa. Leta 2014 je bilo postavljeno um, vprašanje uh, Evropskemu sodišču, leta 2017 smo prejeli odgovor, sedaj smo leta 2019 in uh, tudi druge uh, azijske uh, Eh, eh, države eh, bodo na ta način lahko začela s pogajanja o prostotrgovinskih sporazumih. Sedaj se Singapur pridružuje tudi Kanadi in Japonski in po mojem mnenju zaščita naložb je povezana tudi z dvojno obdavčitvijo. To ni samo korisno za naše partnerje, temveč tudi za nas. To nas mora razveseliti in naj povem, da Eh, so postopki eh, zelo eh, obremenjujoči in ogrožajo tudi določene vidike našega delovanja in moramo zagotoviti, da bodo ti postopki hitrejši in bolj transparentni. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Pozdravljam eh, sporozum o partnerstvu med EU in Singapurjem. Zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali pri pripravi tega sporozuma. Singapur je eh, dolgotrajen partner Evropske unije, več kot deset tisoč podjetij ima tam sedež. Singapur ima tudi zelo konkurenčno gospodarstvo, tam vlada vladavina prava in je zelo pomemben hub, pozdravimo vozlišče v regiji. Thank you. In eh, ta sporazum bo eh, tudi eh, strateški temelj za druge sporazume v tej regiji. To je mm, ena od najhitrejše rastočih gospodarstv na svetu. Ta sporazum bo za 550 milijonov evrov dodal uh, uh, profita Evropski uniji. Hvala lepa, gospod Pospešil ima besedo za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, tudi sam eh, bi Eh, izrazil občudovanje gospe komisarki, eh, da je končala delo na tem eh, sporazumu o partnerstvu s Singapurjem. Mi moramo biti tisti, ki zagovarjamo prosto trgovino po svetu v nasprotju s sedanjo ameriško administracijo. Moramo biti pa bolj ambiciozni pri um, pogajanjih uh, za takšne sporazume in moramo skrajšati uh, ta uh, postopek pogajanja. Vem, da je bilo tudi upleteno pri tem eh, Evropsko sodišče in tako dalje, ampak poskušajmo takšne sporazume sprejemati hitreje. Upam, da bomo lahko uh, eh, kmalo tudi sprejeli večstranski sporazum s celotno Azijo. Uh, prosta trgovina mora biti ideologija Evropske unije v svetu in razmišljamo o tem, kako smo lahko bolj učinkoviti. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova rovněž. Já... Hvala lepa za besedo. Naj povem, da verjamem v prosto trgovino, ki temelji na skupnih vrednotah. Mislim, da s Singapurjem delimo kar nekaj vrednot, kot je um, liberalizem, vladavina prava, pravična pravila in rad bi se res zahvalil uh, pogajalcem in poročevalcem. Mislim, da uh, smo našli ustrezno ravnoteže v tem sporazumu, ki predstavlja res eh, odlično priložnost za naša podjetja, za naše institucije, za naše državljane. Ne vem, uh, kako bi lahko bil ta sporazum drugačen ali boljši. Vem, da obstajajo še nekateri dvomi, ampak eh, sam sem vsekakor za to, da podpremo ta sporazum. Hvala, gospod predsedujoči. Krepitev odnosov s Singapurjem je ključnega pomena. S tem imamo priložnost za izboljšanje trgovine s Singapurjem, prav tako pa imamo možnost dialoga glede okoljskih vprašanj, delovskih vprašanj in tako naprej. Vendar v tem sporozumu je nekaj predvsej nevarnih ukrepov. Imamo obliko ISDS-ja notri. To omogoča um, tujim investitorjem tožbo držav in to, da omogočamo družbam, da tožijo države, zato ker varuje okolje, zdravje, uh, je nekaj, kar je absolutno narobe. Ne, morali bi imeti možnost kaznovanja družb, ki uh, uh, škodujejo okolju in tako naprej. To se mi zdi zelo pomembno. Hvala lepa, gospod Marija, za eno minuto. Hvala lepa. Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem bo privedel k večji rasti na področju trgovine in to pomeni, da bo eh, iz Singapurja v Evropsko unijo prihajalo še večje število eh, poceni proizvodov. Vemo, da je Singapur eh, samo platforma za kitajske proizvode, ki. Um, bodo na ta način eh, prišli v Evropo. Vemo, kako so proizvedeni proizvodi, ki so proizvedeni v Singapurju. To bo samo še ena oblika dumpinga. Nobene proste trgovine tu nimamo tu smo priča nečemu, kar je povsem nasprotju z našimi interesi. In sam sem zelo proti tudi tej logiki uh, ISDS-a, ki uh, uh, ščiti uh, investitorje uh, v odnosu do držav. Mislim, da se tu povsem pozablja na vladavino prava, na uh, uh, pravico do govora in tako dalje. Hvala lepa, s tem smo prišli do konca seznama. Gospa komisarka, izvolite, imate besedo. Hvala lepa, gospod predsedojoči, eh, gospe in gospodje poslanci in poslanke. Naj uh, odgovorim na nekaj vprašanj. Um, uh, javni dolg je izključen iz tega, to je povsem izključeno iz uh, zaščite naložb. SDS um, v Evropski uniji več ne obstaja. To smo in v veliki meri eh, z vašim sodelovanjem in na vašo zahtevo nadomestili z novim modernim sistemom, eh, za katerega je generalni pravobranilec ugotovil, da je povsem eh, skladen z evropskim pravom tu ne gre več za ISDS, imamo uh, sedaj uh, uh, stalno uh, sodišče, uh, pritožbeni mehanizem, jasno je določeno, kaj, uh, kakšne postopke se lahko sproži in katere se ne more sprožiti. Singapur, uh, Singapur ni na seznamu držav, ki ne sodelujo na področju taje davkov. Singapur uh, bo pripravil uh, registr za um, za uh, geografske uh, oznake uh, in um, To bo stopilo v veljavo šele takrat, ko bo vse to urejeno. Res je, da mora Singapur ratificirati še tri konvencije ILO, ampak vlada zelo trdo dela na tem, Eh, in eh, tudi sodelovanje med Singapursko vlado in ILO-jem je eh, zelo dobro, zato da se zagotovi, da je zakonodaja skladna s temi konvencijami, ki bodo v končni fazi ratificirane. Kot ste slišali, je vlada Singapurja to tudi v dopisu pisala. Če boste glasovali z veliko večino za te sporazume in upam, da boste, potem boste glasovali za zelo ambiciozen prostotrgovinski sporazum ki bo lahko zgled za mnoge druge eh, sporozume v prihodnosti, zlasti v azijski regiji. Glasovali boste eh, za sporozum o prosti eh, trgovini, o eno zaščiti naložb, k temu ste sami pripomogli. Pa prav tako boste omogočili tudi, da se širšo sodelovanje s Singapurjem tudi na ta način v okviri, da se v ehm, okviri sodelovanje na področju raziskav, na področju varnosti in. Uh, to bo tudi prvi eh, sporazum, ki ga bo Evropski parlament eh, sprejel, potem ko smo uvedli to modelno arhitekturo tega sporazuma. Mm. Naš eh, namen je, da se povežamo z državami, ki verjamejo v eh, eh, več multilateralizem, ki verjamejo v norme, ki verjamejo v poštene sporazume o partnerstvu s prijatelji in s partnerji. In hvala vam vsem, hvala predsedojočemu in hvala poslankam in poslancem. Hvala tudi vam, hvala za vse, kar ste storili za eh, ta sporazum in eh, kot eh, predsedujoči se tudi pridružujem vsem zahvalam. Če prav razumem, je en od poročevalcev v celoti izkoristil svoj čas in zato dajem gospodu Martinu dve minuti. Hvala lepa, bom. Eh, uporabil ti eh, dve minuti. Eh, gospa komisarka je odgovorila na vprašanja in ko gledam okoli sebe, vidim, da vsi tisti, ki so imeli toliko zapovedati čez ta sporazum, so že zapustili dvorano. Naj še enkrat povem, da je ta sporazum dober za naložbe, za delovna mesta. To je najbolj moderen sporazum o naložbah, ki smo ga kdajkoli sprejeli. In uh, še enkrat ponavljam to, kar je povedala že komisarka, mi želimo povezati države, ki delijo podobno, podobne vrednote um, v uh, to obliko sodelovanja in uh, prizadevali si bomo za dvostranske in za večstranske sporozume. Hvala lepa, čeprav razumem. Uh, so eh, kolegi, ki niso bili na začetku prepričani in ki so zapustili dvorano, verjetno kolegi, ki ste jih prepričali tekom razprave. Dobro, hvala lepa. Jutri bomo o tem glasovali, sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko dnevnega reda. In to je ustno vprašanje komisiji v zvezi z nazadovanjem na področju pravice ženske in enakosti spolov v Evropski uniji.